Dive po prvem odstavku 9. člena poslovnika. Gospod Amjad Bashira. Bashir je zapustil eh, politično skupino EFDD in se priključil EKR in sicer s 23. januarjem 2015. Wir kommen nun